So, dear colleagues, we can uh, start our meeting. And, uh, kolegice in kolegi, pozdravljeni. Danes popovdan bomo imeli razpravo o svežnju o krožnem gospodarstvu. Točke od 8 do 11 so na dnevnem redu danes popovdan. Predlagam, da govorimo o vseh skupaj. Začeli bomo z obravnavo predlogov sprememb. Najprej bo dobila besedo poročevalka. Povedala nam bo, kaj si misli o vsem skupaj. Izvolite. Vente. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada zahvalila vsem kolegicam in kolegom za vložene predloge sprememb. Kar precejšnje število ste jih vložili, moram priznati, tisoč sedemsto, nekje tisoč sedemsto za vse štiri direktive, samo tisoč sto za direktivo o odpadkih, to je ključna direktiva. No, še enkrat hvala lepa kolegicam in kolegom za vse te predloge sprememb. S tem ste namreč pokazali veliko zanimanje za ta dosje. Vsi vemo, kako pomembne so te tematike. To, da ste vložili toliko predlogov sprememb, tudi kaže, da je ta tema pomembna. Rada bi se zahvalila tudi kolegicam in kolegom, ki delajo na sestankih poročevalcev v senci pri tem dosjeju. Rada bi se vam zahvalila za res dobre okoliščine, sodelovali smo v dobrem duhu. Delo bomo še nadaljevali, zelo verjetno bomo dolgo delali, predvsem pa intenzivno. Mislim, da je cilj vseh nas ta, da zagotovimo stališče, ki ga bo lahko podprla čim večja večina v parlamentu. Zdi se mi, da bi morali zagotoviti jasen mandat tudi v odnosu do sveta. Slišimo namreč govorice v zadnjih tednih, kajti svet naj bi že začel oblikovati posamezna stališča. Nekatere države v svetu želijo razvodeneti predlog komisije zlasti pri občutljivih točkah, naprimer, ko gre za metode izračunavanja, za cilje, potem, ko gre za teste, ki jih morajo proizvajalci uporabljati. Če se lotimo vsebine predlogov sprememb, no, tudi z tega vidika moram reči, da sem izjemno zadovoljna. Mislim, da ste v veliki meri povzeli koncepte, ki se omenjajo v poročilu, ki sem ga predstavila. V nekaterih primerjih ste moje predloge še pozitivno okrepili. Še posebej dva cilja bi rada izpostavila, tista dva, ki se meni zdita osrednjega pomena v celotnem svežnju krožnega gospodarstva. Kot prvo, treba je okrepiti preventivne ukrepe in kot drugo, trg surovin in sekundarnih proizvodov bi morali bolj natančno obravnavati. Glede prvega predlaganega področja preventivni ukrepi. Nihče ni postavil pod vprašaj odlaganja odpadkov in ravnanja z odpadki. Sveda je preventiva na tem področju prvi korak. Vsi vemo, kako pomembna je preventiva, vemo tudi, da je predlog komisije po mojem mnenju, pa mislim, da tudi po mnenju številnih drugih kolegov, bil nekoliko pomankljiv. Komisija je predstavila pomankljiv predlog in z uloženimi predlogi sprememb so kolegi še ukrepili tisto, kar sem sama predlagala v svojem poročilu. Veliko predlogov sprememb po držav članic zahteva, da spodbujajo proizvodnjo in porabo bolj učinkovitih proizvodov, vsaj kar zadeva učinkovito proizvodnjo rabo virov. Torej, gre za proizvode, ki jih je moč reciklirati, ponovno uporabiti in predelati. Potem je na področju preventive pomembna tudi food waste, se pravi, ko gre za ogromne količine hrane, ki jo vržemo stran. Mislim, da je to zelo pomemben vidik. Ogromno predlogov sprememb ste vložili s tem v zvezi. Skoraj da vse skupine ste vložile predloge sprememb v zvezi z litter in food waste, tako da bi resnično rada podarila tiste predloge sprememb, ki se nanašajo na to, da bi v zakonodajo na nek način vključili tudi hierarhično lestvico proizvodov in odpadkov od posameznih proizvodov. To sicer ni bil moj prvotni predlog, ampak z veseljem bom ta predlog podprla. Tudi kar zadeva ta dva vidika, lahko povem, da je Evropska unija podprla predlog, da se za 50 odstotkov zmanjša oba elementa, ker je to skladno z doseganjem ciljem na področju trajnostnega razvoja. Upoštevamo torej usmeritev, ki je že bila začrtana. Drugi predlogi sprememb se nanašajo na dva temeljna instrumenta, s pomočjo katerih naj bi zmanjšali količino odpadkov. Na sestankih poročevalcev v Senci bomo v prihodnih tednih govorili tudi o PR, torej v, o testih, ki jih bodo morali upravljati proizvajalci. Predvsej podobnih predlogov sprememb je bilo vloženih tudi na tem področju. Sicer so si ti predlogi predvsej različni med seboj. Skušala bom storiti vse za to, da dosežemo vsaj minimalno konvergenco med temi predlogi sprememb. Nasplošno pa se mi zdi, da bi morali upoštevati to razširjeno odgovornost proizvajalcev. Mislim, da bi morali proizvajalci izpolnjevati minimalne pogoje, kot je to predvideno v predlogu komisije. Gre za minimalne zahteve, ki jih bo treba izpolnjevati na evropski ravni, ko gre za prevzemne odgovornosti. To je moje stališče, ampak naj še enkrat ponovim. Kar nekaj predlogov sprememb je bilo vloženih s tem v zvezi. Predlogi so bili predvsej drug vsak sebi, zato bomo morali najti neko skupno linijo. Kar pa zadeva krepitev trga surovin in sekundarnih snovi, vemo, da je ta trg zelo pomemben. Formalno sicer imamo na voljo predlog revizije direktive o odpadkih, vseeno se mi zdi, da je naša politika bolj ambiciozna, pa ne samo politika, tudi nasplošno gledano se mi zauzemamo za to, da bi prešli na krožno gospodarstvo. Primarne in sekundarne surovine so zato še posebej pomembne. Predpogoj, če želimo spostaviti tak trg primarnih in sekundarnih surovin, je to, da se zahteva ločeno zbiranje. Če ne bomo ločevali, če ne bomo vseh držav prisilili v to, da ločujejo, je logično, da trg primarnih in sekundarnih surovin ne bo deloval. Tako da sem zelo, zelo zadovoljna, da so skupine podprle moj predlog, no skoraj da vse skupine. No, mislim, da skoraj da vse skupine, lahko rečem, podpirajo torej moj predlog, ko gre za odpravo tako imenovanih TEP. To so določbe, ki se nanašajo na ločeno zbiranje in kjer se to zahteva zgolj, če to tehnično, gospodarsko in okoljsko vzdržno. Vsi se strinjamo, da bi bilo veliko bolj smiselno, da bi ta sistem izvajali na tak način, da bi bilo čim manj izjem in odstopan od tega sistema ločenega zbiranja. Mislim, da bi to morali storiti korak naprej. Zanimivi predlogi sprememb se nanašajo tudi s tem v zvezi. Ugotavljam pa, da se pojavljajo težave predvsem na tistih območjih, ki so manj gosto naseljena. Tega sama na začetku sicer nisem dovolj upoštevala, ampak očitno je ta tematika vedno bolj pomembna. Izjemno pomembno se mi zdi tudi to, da razširimo obveznost zbiranja, ločenega zbiranja, tudi kar zadeva biološke odpadke. Tudi v tem kontekstu je bilo podanih kar nekaj predlogov sprememb, ki gredo v isto smer. Temeljno vprašanje je tudi vprašanje ciljev. Kakšne cilje imamo na področju povečanja primarnih in sekundarnih surovin, ki so na voljo na trgu? Torej, ne želimo, da bi prišlo do trošenja tovrstnih surovin. Glede ciljev bi rada bila zelo jasna. Še enkrat bi rada v svojem osebnem imenu, pa tudi v imenu celotne skupine SD, povdarila, da v celoti podpiramo resolucijo Peti Kajnen, o kateri je parlament glasoval lani. Tam smo zahtevali zelo jasne cilje, 70 odstotkov recikliranih proizvodov do leta 2030, ko gre za urbane odpadke, potem 80 odstotkov pri embalaži in 5 odstotkov pri odpadnih surovinah. Na sestanku poročevalcev v Senci bomo o tem še govorili. Vem, da vse politične skupine niso vložile predlogov sprememb s tem v zvezi, ampak pripričana sem, da je stališča. Stališče parlamenta ne spremenjeno, da se ni spremenilo torej od lanskega leta. Tisto, o čemer smo se dogovorili lani in o čemer smo glasovali lani, za nas še vedno ostaja ključno izhodišče. Mnogi predlogi sprememb so namenjeni tudi podrednim ciljem. To je tematika, ki je nisem sicer dovolj upoštevala, sem se pa pripravljena z drugimi poročevalci v senci pogovarjati, pripravljena pogovarjati predvsem o tem, kako naj se ravna z recikliranimi odpadki in kaj se dogaja z odpadnimi olji. Potem je seveda tudi vprašanje same metode izračunavanja odpadkov, kaj je samo klasifikacijo. Sama se strinja, da bi morali imeti skupno opredelitev urbanih odpadkov. Poleg tega pa bi morali imeti enotno metodo izračunavanja, ki bi temeljila na eni sami podlagi, na enem samem merilnem elementu. Res ogromno razno raznih kombinacij ste predstavili, s tem v zvezi res neomejeno število kombinacij, tako da vaša domišljija res ne pozna meja. Smo pa našli ustrezen okvir. Tudi to je zelo občutljiva točka. Sama se seveda zauzemam za to, da bi kot najbolj primerno merilo lahko služili naprimer bližino, torej kje se bo potem odpadek recikliral še dodatno pojasnilo. Kolegice in kolegi, saj poročevalci v senci to povedo zelo dobro, govorimo tudi o občinskih odpadkih. Gre za 7 do 9 odstotkov vseh odpadkov, ki se vsako leto proizvedejo v Evropski uniji. Če želimo skleniti ta krok, če želimo vzpostaviti krožno gospodarstvo, je zelo pomembno, da razmislimo tudi o industrijskih in trgovinskih odpadkih. Številne politične skupine se strinjajo s tem vidikom, zato bi bilo dobro, da komisijo zaprosimo, da za leto 2018 pripravi predlog, ki bo poštevala tudi cilje z tega področja. To je zgolj nekaj točk, v zvezi s katerimi je bilo predstavljenih več predlogov sprememb. Vendar se mi zdi sedaj zelo pomembno, da odpremo razpravo, da slišim tudi strani drugih kolegov, kakšno je njihovo mnenje, kakšne so njihove prednostne naloge. Lahko rečem, da je delo, ki smo ga sprožili in opravili, konstruktivno. Pripričana sem, da bomo kot parlament zauzeli dobro stališče in da bomo na koncu sprejeli tudi dobro zakonodajo. Hvala. E Hvala lepa poročevalci v senci iz različnih političnih skupin. Kolega Karl-Heinz Florenc. Ja, vielen Dank. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej hvala gospe Bonafé. Mislim, da je opravila odlično delo. Razmisliti moramo o tem, ali je smiselno, da imamo več kot 1600 predlogov sprememb na koncu pri takšnem poročilu. Mislim, da bi morali imeti neki zgornji prak. Ko smo govorili o Riču, smo imeli tisoč strani zakonodaje, ampak imeli smo mnogo manj predlogov sprememb kot tukaj. Dobro, morda se ne spoznam dobro, ampak eh, mislim, da bi morali v prihodnosti poskrbeti, da ne bomo imeli toliko predlogov sprememb. Če to spustimo v računalnik, bi se lahko vprašali, koliko je enakih predlogov sprememb tukaj. Ko govorimo o ponovni uporabi surovin, to je prednostna naloga za nas, morda ne za našo generacijo, ampak prav gotovo za prihodne generacije, kaj ti. Evropa je kontinent reven z surovinami, države, kjer surovine še vedno so, pa so pogosto politično nestabilne. Zato bi bilo dobro, če bi poskusili surovine ponovno uporabiti ali jih dobiti nazaj. To je dobro z etičnega, kot tudi z političnega in gospodarskega vidika. Vedno pa bomo imeli odpadke, ki bodo končali na odlagališčih. V nekaterih državah bomo to težko spremenili, to je dolgoročen postopek, to razumemo, ampak vesel sem, da komisija zdaj razume, da je treba nehati finančno podpirati odlagališča in sežigalnice. Tudi to ne bo šlo iz danes na jutri. Mislim, da je dobro, da bomo hierarhijo odpadkov naredili še bolj jasno. Predvsej dolgo se že ukvarjam z odpadki. Mislim pa, da prve direktive niso bile ustrezno izvedene. Tudi v moji državi zadeve vedno ne tečejo tako, kot je treba. Vsi se lahko ozremo v ogledalo in vidimo lahko, da so nekatere direktive stare že več kot 20 let, zato je zdaj čas, da nekaj storimo. In moje glavno vprašanje je vprašanje definicij ali opredelitev. Vedno se mi zdi zanimivo, da imajo kolegice in kolegi veliko zamisli o kvotah. To bi lahko bila zanimiva naloga, ampak dokler ne bomo imeli opredelitve, dokler ne bomo imeli ustreznih izračunov, dokler ne bomo imeli natačnih podatkov o tem, kako bi sploh do te številke prišli, naprimer govoriti je treba o papirni industriji, o izvozu in tako naprej. Če se ukvarjamo s temi industrijami, potem lahko vidimo, da so stopnje mnogo nižje. Realistično je tako. Kvote, po mojem mnenju, ne bi bilo dobro zastaviti še više, kot to predlaga komisija. V Nemčiji imamo filozofijo. Pravimo, da bi morali kvote pustiti pri miru, jih zamrzniti. In veliko je inovativnih podjetij, ki se pripravljajo na sistem 2025-2030 in uh, dobro bi bilo, če bi jih pustili pri miru. Preprečevanje odpadkov je zelo pomembno, kako je omenila gospa Bonafé. Šele v naslednjem koraku se to potem reciklira ali sežiga. To se vedno ne počne, to vem. Mislim, da se še vedno spopadamo s to mentaliteto odlaganja odpadkov. Mislim, da smo tukaj na dobri poti vseeno. Preprečevanje je zelo pomembna točka. Tudi industrija živil se tukaj hitro vključi v, ta, v to računico. Potrošniki bi morali sami razmisliti, o tem, Schema razširjene odgovornosti proizvajalca in trenutna schema odgovornosti proizvajalca sta elementa, ki moramo natančno preučiti. Ko govorimo o plastičnih oknih, je to ena stvar, ampak če govorimo naprimer o inovativnem pralnem stroju, ki bi ga potem želeli reciklirati, in ta stroj je bil zgrajen pred komaj dvema ali tremi leti, potem lahko vidimo, da je v tej plastiki zelo veliko kemikalij, ki skrbijo za ognjevarnost ali za stabilnost ali karkoli že. Nadomestnih snovi za to še vedno nimamo. In eh, če bi to potem poskusili reciklirati, bi se lahko znašli v težavah. Še posebej, če bi bilo če bi bilo to v okviru scheme razširjene odgovornosti proizvajalca. To bi bilo nevarno, zato ker to bi znižalo kvoto recikliranja. Komisija je napovedala, da bo razvila načrt v zvezi s tem, kako bi to lahko merili. Sveda sem zelo podpiram recikliranje, ampak pri jeklu, to morda ni problem, tudi pri lesu to morda ni problem, ampak pri umetnih snoveh to je problematično vprašanje. Gospe in gospodje, tukaj bi lahko storili, kar želite, ampak brez umetnih snovi našega življenja ne bo več. Ne moremo si predstavljati življenje brez umetnih snovi. Če želimo imeti več učinkovitosti, potem, naprimer, naj vam podam primer, ventilator za motor. Obstajajo veliki, težki, jekleni ventilatorji, ki porabijo zelo veliko energije za to, da delujejo. Po drugi strani pa imamo lahke ventilatorje, ki jih sicer ni mogoče reciklirati, ampak porabijo mnogo manj energije. Zato bi nekateri potem morda vseeno raje zagovarjali tiste težke ventilatorje, ki zahtevajo več goriva, kot te lahke iz umetnih snovi, ki jih potem ni mogoče preprosto reciklirati. Povedati želim, da moramo imeti to pred očmi, nimam nobene super natančne zamisli, ampak obstajajo nekateri ljudje, ki želijo popolnoma izključiti odgovornost proizvajalca. Tudi to je tvegano. Mislim, da moramo iti v globino tukaj. Predlagam, da sodelujemo in mislim, da bomo skupaj našli rezultat. Zaenkrat že dobro sodelujemo, poročevalcev v senci je veliko, vseh terminov se vseeno ni mogoče vedno držati, ampak kakorkoli že najlepša hvala. Hvala lepa. Gospod Demesmaker, EKR. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sem se želim na začetku zahvaliti poročevalki. Čestitam ji. Mislim, da je zavezana tej temi, zelo trdo dela. Res je, veliko je predlogov sprememb, morda celo preveč. Ampak tudi sem, sem tukaj krivec, uložil sem jih kar nekaj, ampak to samo kaže, da gre za zelo pomemben dosje za vse nas. Pogajanja bodo dolgotrajna, računate lahko na mojo podporo. Ampak, če si česa ne moremo privoščiti, je to zapravljanje časa. Časa res ni več veliko. Če slišite govorice sveta o tem, da bi preložili cilje glede odlaganja in odpadkov, potem je to nekaj, kar bi moralo skrbeti nas vse. Mislim, da smo predloge preučili, preučili smo učinek teh predlogov in po mojem mnenju smo že zapravili dovolj časa, tako da smo umaknili prvi predlog. Zdaj moramo opaziti, da ne bomo začeli spodkopavati tudi tega predloga, kajte to bi bilo zelo slabo. Evropski parlament mora poslati zelo jasno sporočilo. Želimo nadaljevati in ne želimo več zavlačevati. Vsi se strinjamo, vse politične skupine se strinjajo, da moramo zagotoviti prehod na krožno gospodarstvo. To je nujno tudi z gospodarskega vidika. Veliko surovin uvažamo, surovin hitro zmanjkuje, zato dejansko ne moramo več ostati pri statusu quo. Vsi smo za krožno gospodarstvo, spodbujati ga moramo in ne smemo ga zavirati. Pri upravljanju z odpadki lahko zelo veliko doprinesemo k temu. Junija sem že povedal, kako bi se po našem mnenju moral razvijati ta dosje. Uložili smo predloge sprememb v zvezi s tem in v tej smeri. Ne vem, morda še nekoliko prehitro govoriti o božičku, ampak tudi mi imamo seznam elementov, ki bi si želeli videti v tem dosjeju. Vrniti se želimo nazaj na ravni, ki jih je komisija predlagala leta 2014. Všeč nam je merjenje, všeč nam je poudarjanje preprečevanja in ločenega zbiranja odpadkov, tudi biološki odpadki bi morali biti vključeni v to. Prav tako smo za to, da se spopademo z odpadki v morju do leta 2030, tudi kar zadeva živila v odpadkih, tudi v zvezi s tem se strinjamo z vami in mislim, da bi morali imeti minimalna pravila, ki veljajo za vse. Enake možnosti morajo biti zagotovljene za vse akterje. Če si zastavimo ambiciozne cilje, potem jih lahko dosežemo le, če bodo sodelovali tudi proizvajalci. Odlagališča, ta je treba počasi opustiti neobdelani reciklirani odpadki ne bi smeli končati na odlagališčih in prav tako se ne strinjamo s tem, da bi Evropska unija podpirala odlagališče še naprej. Če si pogledamo predloge sprememb, lahko vidimo, da obstaja možnost za dosego soglasja. Ampak pri zadnjih dveh točkah, ki sem jih omenil, bo soglasje morda nekoliko težje doseči. Zato bom še enkrat predstavil naše stališče. Mislim, da moramo poskrbeti, da bodo vse države članice na naši strani. Omeniti želim predlog spremembe 1060. Presenečen sem, da nobeden od drugih kolegov ni vložil podobnega predloga spremembe, ampak preprosto ne moremo dopustiti, da bi še naslednjih 20 let odlagali surovine, ne pa jih izkoristili. Mislim, da imamo v državah, ki zaostajajo, vseeno dovolj strokovnega znanja, zato da poskrbimo, da bodo dohitele druge države v Evropski uniji. V pogajanjih bom storil vse, kar je v moje moči, da kolegice in kolege prepričam o tem. Prav tako si vsi želimo doseči več na področju ciljev za ponovno uporabo in za recikliranje, vendar, če si pogledamo okvirno direktivo, lahko vidimo, da sta ponovna uporaba in priprava na ponovno uporabo namenjeni enemu členu. Mislim pa, da obe dejavnosti gresta istemu cilju nasproti. To je omenjeno v mojem predlogu spremembe 958. Združeni cilj je še manj smiseln v okviru okvirne direktive, zato ker se ločuje med embalažo za enkratno uporabo in embalažo za večkratno uporabo. Če bomo imeli en skupni cilj, bo to vodilo do umetno visokih številk in to nas bo potem odvračalo od cilja na področju recikliranja. Zato po mojem mnenju ni nobenega smisla, da bi imeli evropski obvezen cilj glede embalaže. To je moj predlog spremembe 958. Na koncu želim povedati, da si tudi sam želim, da bi zakonodaja bila jasna, ne preveč preskriptivna. Tudi sam sem motiviran, z veseljem bomo sodelovali s poročevalko v duhu sodelovanja, zato da bomo imeli besedilo, ki ga bo parlament lahko podprl in to bomo potrebovali, ko bomo govorili s svetom. Hvala gospodu Mesmaker. Zdaj pa Alde, gospod Torvalc, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Na začetku ne začnem s tem, da pohvalim kolegice in kolege, to je moja slaba finska navada, ampak tokrat bom eh, naredil izjemo. Gospa Bonafe je odlična poročevalka, tudi na. Mm -hmm srečanjih s poročevalci v Slenci je bila zelo strukturirana, konstruktivna in ima tudi nek poseben šarm. Tudi to ne škodi. So, uh, as you can read from between the lines. Kdo razna brati med vrsticami, bo videl, da je skupina pogajalcev dobra, mislim, da smo na pravi poti. Mnenja so sicer nekoliko različna, osebnosti so tudi nekoliko različne, ampak mislim, da razprave do sedaj kažejo, da se ne bomo spuščali v ideološke boje. Proces je zelo odprt in če nam bo uspelo ta proces ohraniti, odprt še nekaj mesecev, potem mislim, da bomo na koncu dobili dober dokument, mnogo boljši od tistega, s katerim se ubadajo v svetu. Sveda imamo nekaj težav, to so težave, ki se pojavijo pri podobnih primerih, zato ker se pač moramo odločiti, na kateri ravni bomo izvajali zakonodajo to je problem, s katerim se skoraj vedno spopademo, zato ker imamo tudi v zvezi s tem različne tradicije v državah članicah. Če se bomo spustili v mikromanagement, moj kolega Mark je govoril o Božičku in o Božiču, potem bi lahko okrasili novoletno jelko, ampak tako se bo na najizogibno pojavile vrzele med vejami in to bi bilo slabo. Ampak, kako so povedali drugi poročevalci v senci, smo zaenkrat vsi optimistični in a, tudi sami se čutimo soodgovorne za to. No, vseeno pa želim opozoriti na vsaj en problem, s katerim se bomo spopadli gospa Bonafé je govorila o odpadkih v živilih. Ampak v trgovinah lahko vidite, da se morajo odločiti, ali bodo imeli 5000 različnih proizvodov ali 25000 različnih proizvodov. V tistih boljših trgovinah imajo 25000 proizvodov. količina hrane, ki konča na odlagališčih v takšni trgovini, je zelo visoka. Na finskem je bil izveden instrument oziroma eksperiment. Zmanjšali smo število proizvodov, ki so bili na voljo in videli smo, da se zmanjša tudi količina živilskih odpadkov. kar zadeva preprečevanje, se bomo znašli pred trdim bojem, kajti tistim največjim igralcem bomo morali povedati, da morajo zmanjšati število proizvodov, ki jih imajo na policah. In mislim, da se lahko vsi predstavljate, kako nadušeno bodo sprejeli našo zamisel. med poročevalci v senci je bilo nekaj različnih zamisli v zvezi s tem, seveda odvisno od države izvora. Mark in jaz sva si izmenjala nekaj težkih udarcev v zvezi s tem, kako je to preprosto izvesti, če imaš 400 ljudi na kvadratni kilometr in kako težko je to storiti, če imaš en, enega, enega prebivalca na kvadratni kilometr, kakorkoli velja za nekatere države članice. Dobro. Boj bo težak, ampak, kako sem povedal na začetku, prepričan sem, da bo gospod Bonafé skrbela za žida na voljo. Uh, Hvala lepa. Gospod Abovonc, izvolite. Hvala lepa. Težko bom povedal kaj več ali bolje kot kolega Torvalds. Bom kar povedal tisto, kar sem rekel že junija poročevalka je pripravila ambiciozno poročilo, mislim, da je za vse nas to izjemno pomembno. Vedno pa imamo, kot veste, manevrski prostor za izboljšave. Pri nas so zastavili kar nekaj predlogov sprememb, predvsem, ko gre za ravnanje za odpadki, začeli bi morali od spode na vzgor, tako v maski kot v parlamentu se seveda za to zazemamo. Kot smo že podarili, ko smo razpravljali o tem zakonodajnem svežnju, vprašanje, ki bi ga želeli bolj izpostaviti in ki se še ni dovolj izpostavilo, je, kaj je z sežiganjem snovi, ki jih je moč reciklirati. Zakonodaja prepoveduje to prakso, ampak vprašanje je, Ali bomo sploh namenjali še dodatna sredstva za sežigalnice? Kar nekaj predlogov sprememb smo vložili v tej smeri. Še ena ključna točka. Upravljanje za odpadki ni zgolj v pristojnosti držav članic. Tudi lokalne in regionalne oblasti imajo pristojnosti na tem področju. Običajno so tudi ti organi tisti, ki izvajajo programe za ravnanje za odpadki. V svojih predlogih sprememb smo želeli podariti predvsem pomen sodelovanja na vseh ravneh, predvsem pa se mi zdi, da je treba povdariti, kakšno vlogo in pristojnosti imajo predvsem tisti organi, ki so državljanom najbližje in ki so tudi najbližje sami verigi ravnanja z odpadkom. Tisto, kar potrebujemo, je tudi enotna metoda izračunavanja statističnih podatkov. Cilji so zelo jasni, ambiciozni, tudi kar se tiče samih odstotkov tu ne gre zgolj za poenotenje. Pomembno je to, da nihče ne bo kakorkoli prirejal podatkov, da se ne bo na koncu izkazalo kot, da so vsi podatki skladni s cilji, tudi če ne bodo. Potem je tu še selektivno zbiranje in razvrščanje odpadkov. Mislim, da je tu zakonodaja zelo jasna, težko jo bo zaobiti. Zahteve znotraj v zakonodaji so prav tako nedvoumne, dejstvo pa je, da bomo morali na tej podlagi spremeniti celoten sistem, če želimo preiti na krožno gospodarstvo. Mi smo se skušali umakniti razno raznim če in ko v besedilu. Še enkrat bi rad povdaril predvsem selektivno zbiranje, torej ločevanje odpadkov in tudi ločeno obdelavo odpadkov. Želimo si, da bi v okviru politike zastavili zavezujoče cilje, kar nekaj kolego je to že izpostavili. Pomembno je, da tudi do obdobja leta 2025 zastavimo srednjeročne cilje. Ti so po našem mnenju še posebej pomembni, zlasti, ko gre za živilske odpadke, ko gre za odpadke v morju. Glede na to, kakšni predlogi so bili vloženi, glede na to, kakšna stališča smo do sedaj zauzemali s tem v zvezi, se še naprej pojavljajo določeni pomisleki in skrbi. Države članice bi vendarle morale poskrbeti za čim manjšo količino tovrstnih odpadkov. Radi bi spostavili tudi to, da bi morali postopoma morali skrbeti za izginotje posameznih tipov odpadkov, zlasti, ko gre za celostno količino odpadkov, ki bi jih lahko odlagali v odlagališče. Dokler odlagališča v celoti ne izginajo, bi morali natančno predeliti, koliko lahko posamezni državljan vsako leto odloži na odlagališče. Enako velja tudi za večje proizvajalce. Pomembno se nam zdi tudi to, da smo v predlogih sprememb skušali vključiti preventivo. Tudi poročevalka je to izpostavila. Preventiva je seveda ključnega pomena. Vse politične skupine smo to izpostavili kot pomembno vprašanje. Bi pa samo vseeno rad povedal, da bi morali storiti več za to, da se posodobijo predvsem tri direktive, ki so trenutno tudi predmet revizije odgovornost proizvajalcev, to bi morali razširiti na vse proizvajalce, na vse proizvode, razviti moramo tudi trg z primarnimi in sekundarnimi surovinami. Vse to so ključne točke. Simona Bonafé, prosim, da bi oblikovali vsaj minimalni skupni imenovalec tem v zvezi. Resnično te prijazno prosim, da ta prak ne bi bil ravno najbolj minimalen. Glede na to, da je bilo vloženih res ogromno predlogov sprememb. Mislim, da imamo s temi predlogi v rokah dober instrument, celotna ekipa ki je delala na tem poročilu, tako poročevalko, poročevalce Sence, kot vsi ostali, se zauzemajo za to, da bi bil predlog ambiciozen. Mi od komisije ne zahtevamo, da bi bila manj ambiciozna, ampak vseeno bi morali imeti na voljo zakonodajni svežen, ki bi nam omogočil, da čim hitreje preidemo na krožno gospodarstvo, da bi lahko tudi na bolj pameten in trajnostni način uporabljali svoje vire in surovine. Hvala. Hvala lepa. Zeleni. Gospod Javor. Hvala lepo, gospod predsednik. Najprej v imenu gospoda Davrja Škrleca, poročevalca v senci zelenih. Se želim zahvaliti gospe Bonafe za odlično upravljeno delo in prepričani smo, da je besedilo, ki ga imamo pred seboj, zelo dobro in da gre v pravo smer. Ne želim ponoviti tega, kar smo slišali od kolegic in kolegov, ampak Sem poročevalec v senci za mnenje k temu svežnju v odboru Jitre, zato vam želim podati nekaj mnen, ki jih imamo v odboru Jitre v zvezi s tem. Najprej želim povdariti pomen konsistence med elementi v tem svežnju. Tako, kar zadeva definicije, cilje kot spodbude, kakor tudi včasih dejstvo, da se o različnih dosejih govori v okviru različnih postopkov. V odboru ITRE menimo, da bi bilo dobro, če bi poskrbeli za neke vrste konsistenco. Še nekaj je zelo pomembno, namreč razširiti je treba področje uporabe, da ne bi govorili samo o komunalnih odpadkih, ampak da bi vključili tudi industrijske in komercialne odpadke in da bi imeli ustrezne cilje. Dodatni cilji za specifične tokove odpadkov, naprimer, so potrebni. Potrebujemo nacionalne programe, nacionalne cilje na ravni držav članic. Ni dobro, če imamo samo specifične cilje. Mislim, da bi bilo dobro, če bi povedali, kaj pričakujemo od držav članic. Prav tako menimo, da bi bilo dobro, če bi imeli obvezujoče zbiranje bioloških odpadkov o ločenem odpadku smo že, o ločenem zbiranju odpadkov smo že govorili, ampak mislim, da bi morali omeniti tudi to. Mislim, da bi lahko bolje spremljali uspešnost držav članic. To je zelo pomembno. Ni samo, da je pomembno, da imajo države članice cilje, ampak potrebujemo tudi mehanizme za zgodnje obveščanje in tudi možnosti ukrepov, če države ne ravnajo v skladu z določbami ločeno zbiranje odpadkov ne sme biti samo preusmerjeno stran od odlagališč. Preprečiti bi morali tudi sežiganje, če odpadki ne bodo končali na odlagališčih, ne smemo dopustiti, da bi potem preprosto končali v sežigalnicah. Želimo si namreč krožno gospodarstvo. Mislim, da potrebujemo tudi več instrumentov, ki bodo spodbujali premik na krožno gospodarstvo. Mislim, da bi morali čim bolj spodbujati uporabo sekundarnih surovin in seveda obvezne scheme razširjene odgovornosti proizvajalca. Zelo pomembno je, da bomo imeli konsistenco. Po Vsem svežnju mora biti mogoče uporabiti to hierarhijo odpadkov. Ne smemo dopustiti, da bi začeli veljati ukrepi, ki ne spodbujajo in upoštevajo hierarhije odpadkov. In glavni cilj svežnja v zvezi z krožnim gospodarstvom je, da bi preprečili odlaganje na odlagališčih, in spodbujali preprečevanje, ponovno uporabo in recikliranje. In to je tisti glavni cilj. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa EFDD, gospod Pedičini. Si grazie, predsednik. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad pridružil vsem tistim, ki so se zahvalili kolegici Bonifej, ki je opravila odlično delo. Zdi se mi, da smo na dobri poti, še naprej bomo dobro sodelovali z poročevalci in poročevalci v senci. Najprej bi rad opozoril na preventivo. Ne bom se sicer toliko skliceval na besedilo, na katerem delamo v parlamentu, bolj se bom dotaknil besedila, ki ga je poslala Evropska komisija. Zelo dobro se spomnim, da ko smo pripravili svoje poročilo na lastno pobudo, smo veliko stavili na subvencije za fosilna goriva. Želeli smo, da bi odpravili subvencije za fosilna goriva. Za nas je bilo to res ključnega pomena na področju preventive. Rad bi vas opozoril na to, da te subvencije predstavljajo nekje 5000 milijard evrov letno, to je več denarja, kot ga porabimo naprimer za zdravstvene sisteme. S tem se mi zdi, bi veliko hitreje lahko prešli na krožno gospodarstvo. V tem kontekstu govorimo o naprimer primarnih snoveh, potem tudi o derivatih, zlasti, ko gre za umetne snovi. Plastika, naprimer, je tista, ki je problematična. Seveda bo komercialno gledano plastika vedno bolj sprejeta in bolj pogosto uporabljena kot biološka ali razgradljiva plastika, ampak takšne plastike si resnično ne želimo uporabljati v okviru krožnega gospodarstva. Zato me zanima, kako bi se skupaj potem delovalo. Parlament je pripravil svoj predlog, v katerem se omenja tudi ta tematika. O tem smo glasovali. Zakaj komisija te tematike ni vključila v svoje besedilo? Mi smo to ponovno vključili v to poročilo in kot kaže, vse politične skupine na srečo to podpirajo. Če se lotim sedaj konkretnih pripomp, najprej same opredelitve. Kar nekaj časa se bom tu zadržal, zato ker se mi zdi, da je kompromis zelo blizu, tudi hvaljujoč pravnikom, lingvistom in pravni službi. Par pripomp. Najprej, kar zamene opredelitev odpadkov. Bolje je, da ločimo industrijske in komercialne odpadke, namreč trenutno se odpadki, oboje odpadki omenja v okviru isto opredelitve poleg tega teh dveh kategorij ne bi smeli obravnavati kot občinske odpadke. Toliko na ravni te opredelite. Glede recikliranja. Želimo si, da bi večjo mero pozornosti posvetili temu, da ne boste vključevali spodbujanja anaerobnega anaerobne fermentacije. Tudi če bi to zgolj postransko omenjali. Namreč s takšno tehniko ne bomo zmanjšali emisij metana, kot vemo, metan veliko bolj kot CO2 prispeva k segrevanju ozračja. Zato bi morali v kompromisnem predlogu pet odpraviti te predloge. Potem se mi zdi, da bi bilo smiselno spodbuditi vse ukrepe za organsko razgradnjo, za aerobno kompostacijo in tako naprej. Poleg tega pa bi morali spodbuditi zajemanje in shranjevanje oglika ter istočasno poskrbeti tudi za večjo rodnost prsti. Kaj se dogaja potem z posameznimi kmetijskimi obrati, kjer uporabljajo naprimer dušikove proizvode, kaj je z rafiniranim metanom, ki ga prav tako uporabljajo. Glede backfilling strinjamo se s tem, da bi lahko odpadke obravnavali kot snovi, ki jih je moč odlagati, vendar zgolj v primeru, da so ti odpadki obdelani na tak način, da ne predstavljajo nevarnosti. Kompromis 10, ko gre za živilske odpadke. Ogromno pozornosti je pritegnila ta tematika strani vseh. Predlog gre po mojem mnenju v pravo smer, čeprav obstajajo raznolika mnenja glede tega, ali potrebujemo povezavo z hierarhijo odpadkov. Bi pa rad izpostavil zgolj eno malenkost, ki se bo morda nekaterim zdela da ne sodi v ta kontekst. Znanstvene študije kažejo, da karkoli se obdela z glifosatom, je po 28 dnevih samo 2 odstotka takšnega proizvoda razgradljivega. Se pravi, glifosat nam oduzame kakršno koli možnost, da živilo, naprimer, ohranimo v okviru tega krožnega gospodarstva. Veseli smo, da ste omenili tudi hierarhijo odpadkov. Želim se, da bi kompromisne predlogo to ohranili. V našem predlogu smo predlagali tudi nekatere ukrepe, s katerimi bi zmanjšali živilske odpadke, s katerimi bi bolje obdelovali organske odpadke v Evropski uniji. Cilj, ki smo ga postavili na področju zmanjševanja živilskih odpadkov, bi moral biti zavezujoč in sicer 30 odstotkov do leta 2025, kar zadeva bio, da razgradljive odpadke ni bi lahko do leta 2020 eh, sežigali. Potem gradbeni sektor. Zdi se nam, da je treba obstoječe zgradbe preurediti, jih predelati, to je boljša rešitev kot rušenje teh stavb. Seveda bi morali natančno opredeliti tudi, kakšne snovi se lahko predeva samo gradbeno politiko. Nima smisla rušiti, bolje je, da zadeve obnavljamo. Obdavčanje to sicer ni v pristojnosti Evropske unije, vseeno pa bi v besedilu morali podariti, da naj države članice tis upoštevajo, kakšen oglični odtis ima nek proizvod tekom celotnega življenjskega cilja. Glede progresivne davčne politike pa se strinjam, da bi morala veljati tudi za odpadke, kot so razvrščeni v hierarhiji. Hvala lepa. Gospod Žalk, ENF. Gospa poročevalka, trenutno obravnavamo spremembo štirih direktiv na področju odpadkov. Mislim, da je ta svežen ključnega pomena, če želimo spostaviti krožno gospodarstvo. Zmanjšali naj bi število odpadkov, zagotovo. Poleg tega bi morali poskrbeti za boljše ravnanje s surovinami. Kdo bi lahko bil proti temu? Enako velja tudi za embalažo in odpadno embalažo. Seveda, gospa Bonafe, ste vsem polepšali dan, ampak predlog spremembe teh štirih direktiv in kompromisni predlogi sprememb, o katerih se pogajamo, vsebujajo dve napaki. Kot prvo, niste upoštevali načela subsidijarnosti kot temeljnega kamna pri vprašanju, kako ravnati za odpadki. Zdi se mi, da skušate s tem predlogom oblikovati enoten trg odpadkov, kar ni dobro. Pravite, da bi morali imeti različne oblike odpadkov, pač odvisno od tega, na kakšen način se ti odpadki obdelujejo, vendar to povzroča več težav. Omenili ste industrijske in komercialne odpadke. Ne vem, kaj pa je s papirjem, ki ga vsak dan vržemo stran v parlamentu. Ali se vam zdi, da gre tu za velik odpadek ali ne? To obravnavate kot občinsko suhi odpadek, če pa bi naprimer ta papir, kot ga mi mečemo stran v parlamentu, metali stran v trgovini, bi to obravnavali kot industrijski odpadek oziroma komercialni odpadek. V besedilu pravite, da bi morali imeti zvezujoče cilje na področju obdelave odpadkov, vendar naj vas opozorim, da je to še vedno v pristojnosti držav članic. Države, ki bodo prenašale te določbe, niso najbolj zadovoljne. Euraktiv časopis je poročal, da je Nemčija pripravljena pokopati ta predlog, zato ker ti predlogi direktiv preveč pritiskajo na gospodarske subjekte, ne da bi privedli do kakršnih koli rezultatov. Sežiganje ni več moderno, zato ker ne spodbuja več kakršne koli predelave in reciklaže, tako da bi morali seveda upoštevati vse tisto, kar smo slišali strani drugih kar zadeva sam pristop, tega bi morali nekoliko spremeniti, tudi ko gre za uporabo surovin. Zagotovo je lokalna obdelava ključnega pomena, iskati moramo specifične rešitve za vsako posamezno državo, vsako posamezno regijo, potrebujemo trajnostno strategijo za obdelavo odpadkov, smo pa proti enotnemu trgu odpadkov, kar zahtevate v tem poročilu. Hvala. Hvala lepa, gospod Delahaje. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsednik. Bi se kar pridružila kolegicam in kolegom in čestitala poročevalki za vse to, kar je pripravila v okviru svežnja o krožnem gospodarstvu. Par pripomb je imela, najprej vsebinska pripomba. Glede na to, kako obsežen je ta dosje, ne bi smeli mešati hitrosti in prenagljenosti, kadarkoli sprejemamo sklepe v zvezi s temi predlogi, ki jih podajamo na to temo glede živilskih odpadkov. Mislim, da tu najprej potrebujemo zelo natančno opredelitev, ki bi zajela vse akterje, od proizvajalcev do potrošnikov. Živilski odpadki so danes ključna tematika v številnih državah članicah, jo obravnavajo. Istočasno pa bi vas rada upozorila tudi na to, da bi morali razlikovati med primarno proizvodnjo in v tem kontekstu med izgubo in prekomernim zavračanjem in potrošnjo. Potrebujemo ustrezno hierarhijo, ker bomo na tej podlagi lažje izvali tudi preventivne ukrepe. Pomembno je, kaj se naprimer dogaja z posameznimi proizvodi, kaj je z živili, ki so namenjena za ljudi, kaj je s predelavo teh živil, kaj je s predelavo živil, ki so namenjene potem živalski prehrani. Poskrbeti bi morali tudi za zmanjševanje emisij metana, zlasti v kontekstu komposta. Poleg tega podredni proizvodi več nas je pozvalo, da se ta koncept odpravi, ker se nam ne zdi dovolj jasen za voljo poenostavitve se mi zdi, da bi bilo bolj smiselno ta predlog odpraviti. Takšna opredelitev bi namreč privedla zgolj do težav pri tolmačenju teh določb na ravni držav članic, v vsakem primeru pa podjetjem takšna opredelitev nič ne pomaga pri določenju tega, kakšne naloge jih čakajo v prihodnosti. In še zaključek življenjskega ciklusa proizvodov. Če želimo biti učinkoviti, potrebujemo jasno, opredelitev, enotna opredelitev, ki ne bo privedla do tega, da bodo države članice ta pojem različno tolmačile. Omogočiti moramo torej tudi vzajemno priznavanje. Potem pa še metoda izračunavanja. Mislim, da smo bili številni, ki smo predlagali, da se uporablja metoda metoda izračunavanja po prvi fazi ločevanja odpadkov. Takšna metoda bi bila izvedljiva v praksi, seveda pa si vedno prizadevamo za učinkovitost in za poenostavitev. Zato se nam zdi, da je ta predlog najbolj primeren, predvsem pa seboj prinaša najmanjše stroške. Države članice seveda ločujejo odpadke, raven organizacije na tem področju pa je precej raznolika. Še zadnje vprašanje opredelitev odpadkov. Opredelitev občinskih odpadkov se nam zdi res ključnega pomena, tako kot je rekel že predhodni govornik. Zlasti, ko govorimo o podobnih odpadkih, bi morali poskrbeti za to, da preverimo, kakšna je količina teh odpadkov, kakšna je narava, kakšna je sestava odpadkov. Ta mora biti primerljiva. Govorimo tudi o odgovornosti lokalnih skupnosti na tem področju. Mislim, da bi morali področje precej bolj zajeziti, sicer bomo vključili v opredelitev preveliko število odpadkov. Hvala lepa. Hvala lepa. Se pa gospa Colin Langen. Ja, Hvala, gospod predsednik. Tudi sama se seveda zelo lepo zahvaljujem poročevalki za odlično opravljeno delo. Ne bom omenjala vsega, kar smo že slišali, ampak opozoriti želim na nekaj. Določeni elementi so za mene zelo pomembni. Evropska unija je zelo odvisna od sredstev, ki prihajajo od zunaj. Zato moramo razviti politiko proizvodov, ki bo poskrbela za omejevanje politike, ki troši surovine in škoduje okolju. Mislim, da moramo zagotoviti čim več ponovne uporabe. Preprečevanje odpadkov je zelo pomembno. Ne gre samo za vzdržnost proizvodnje, ampak gre tudi za spreminjanje vedenja potrošnikov. Schema razširjene odgovornosti proizvajalca je pomemben element za to, da pomagamo vzpostaviti krožno gospodarstvo. Zato pozdravljam uvedbo minimalnih zahtev, seveda pa ne smemo preveč posegati v organizacijo na ravni držav članic. Če bomo izvajali mikromanagement, potem po mojem mnenju ne bomo ravnali dobro. Določanje specifičnih zahtev od proizvajalcev, je treba določiti na državni ravni. Spoštovati je treba načelo subsidijarnosti, seveda pa to ne sme ogrožati ciljev na evropski ravni. Hvala. Hvala lepa, gospod Kaputo. Hvala lepa, gospod predsednik. Seveda bi se tudi sam rad zahvalil Simoni za to predano delo, ki ga upravljaš že več časa. Res je, da je delo zelo kompleksno. Več kot 2000 predlogov sprememb je bilo vloženih in znajti se med vsemi temi predlogami zagotovo ni enostavna naloga. Ne bom ponavljal stvari, ki so jih izpostavili drugi kolegi in kolegice, vseeno pa bi rad izpostavil par vidikov. Predvsem, ko gre za cilje. Pri tej točki se absolutno strinjam s predlaganim v poročilu Simone mislim, da bi morali poslati jasno sporočilo, nedvoumno sporočilo, da je čas, da preidemo z linearnega gospodarstva na krožno gospodarstvo. Poleg tega se strinjam tudi z predlogom, da bi morali uvesti sankcije, če države članice ne bodo spoštovale zastavljenih ciljev. Glede odgovornosti proizvajalcev. Sam pri tem vprašanju sodim v krog tistih, ki menijo, da bi morali biti bolj ambiciozni, ko gre za odgovornost. Uložil sem več predlogov sprememb na to temo, zato ker se mi zdi, da bi morali opredeliti vsaj minimalne zahteve z področja odgovornosti. Tudi proizvajalce bi morali prisiliti v to, da nosijo stroške, če ne bodo izpolnjevali zahtev. Odgovornost proizvajalcev je zelo pomembna zato ker bodo na tak način tudi zadevi, zadeve začeli oblikovati na drugačen način, sam dizajn proizvodov bo drugačen, snovi, ki jih bodo uporabili za izdelavo proizvodov, bodo drugačne in verjetno bolj primerne za recikliranje. Enako mnenje kot kolegi pa imam tudi pri eh, sežigalnicah in odlagališčih, kot so ga izrazili že kolegi. Večje usklajevanje bi potrebovali s komisijo, potrebujemo tudi večji nadzor, zlasti v luči tega, da nacionalni programi ne dosegajo ravno najboljših rezultatov, še posebej to velja za preventivne programe. Fact checking, torej preverjanje dejstev, se namreč opravi šele ob koncu preventivnega programa, nimamo pa nobene možnosti, da bi v omestnem obdobju preverili, kako delujejo sprejeti ukrepi. Še ena točka, ki bi jo rad izpostavil, ker se mi zdi pomembna, direktiva o embalaži in odpadni embalaži. Raziskave na področju biomaterialov so se precej razširile v zadnjem obdobju. Mislim, da bi morali predvsem poskrbeti za čim boljši sistem označevanja biorazgradljive embalaže. Potem pa je tu še food waste, torej živilski odpadki. Več predlogov spremem sem uložil s tem v zvezi. Predvsem v luči tega, da se revščina povečuje, se mi zdi, da je dožnost vseh nas, da preprečimo kakršnokoli nesmotrno trošenje živil in hrane, ker je to res nedostojno. Mislim, da je bilo izpeljanih tudi kar nekaj kampanj osveščanja s tem v zvezi države, spodbujajo tako na davčnem kot finančnem področju posamezne trgovine in naprimer službe, ki se ukvarjajo s cateringom, da naj hrano raje razdelijo brezdomcem in revežem, kot da bi jo metali stran. Ta celoten zakonodajni svežen je zelo pomemben v času našega mandata. Pri tem bi res morali pustiti svoj pečat. Občutek imam, da dejansko lahko na novo opredelimo nov način življenja, nov način socialne integracije, tako da bi res še enkrat rad zaželel veliko sreče Simoni in upam, da bo nadaljevala s tem kompleksnim delom. Hvala. Thank you very much. And now <clears throat> we have finished. Tako. Sedaj smo slišali vse poslance in sedaj bomo slišali predstavnika komisije. Zanima stališče komisije o teh predlogih sprememb. Zanima me vaše mnenje o naši današnji razpravi. Izvolite. Thank you, Hvala. pridružujem se tistim, ki so se zahvalili Simoni Bonafi za upravljeno delo. No, očaka nas eh, še veliko dela. Zahvaljujem se tudi vsem poslancem. Število predlogov sprememb je res impresivno, tako da to kaže na veliko zanimanje za ta dosije. Uh, eh, verili ali ne, mi smo prebrali vse te predloge sprememb in ugotavljamo, da nasplošno obstaja podpora za ambiciozen pristop k novi politiki o odpadkih. Mi si želimo predvsem hitrega napredka teh predlogov, želimo se čim prejšnjih rezultatov. Uh, to smo podarili tudi v pismu predsednika Junkerja in pa podpredsednika Timmermansa. To pismo je bilo poslano predsedniku parlamenta Martinu Šulcu. Želim veliko uspeha poročevalki, poročevalcem v senci in upam, da bomo dosegli takšen kompromis, s katerim bo možno brez nadaljnih odlaganj priti do željenega dogovora, eh, ne samo v parlamentu, pa tudi v drugih institucijah. Kar se tiče Eh, ciljnih eh, vrednosti. Ti bodo ključnega pomena za dogovor. Mi smo se odločili za realistične vrednosti, takšne, ki bodo tudi omogočile dovolj časa državam članicam, da se tem novim vrednostim prilagodijo. Istočasno smo zaostrili pravila, uskladili smo definicijo eh, komunalnih odpadkov, to sedaj pokriva, torej ta pojem je sedaj širše zajet. Ko gre za recikliranje, pa moramo najti način, kako izmeriti, kaj je dejansko bilo reciklirano. Za temi spremembami bodo vse tiste države članice, tudi tiste, ki že imajo visoko stopnjo uh, reciklacije morale si prizadevati za dosego teh visokih ciljev, ki smo jih mi zastavili. Zdaj, predlog je ambiciozen, ampak eh, je izvedljiv. Kar se tiče časovnice, eh, prav je, da predlogi sprememb ne spreminjajo ciljev za leto 2020. No, nekateri predlogi sprememb bi lahko zapletli ta sistem, lahko bi povzročili nepotrebna administrativna bremena, ki sicer ne bi imeli posebnega učinka na uspešno upravljanje z odpadki. To bi spravilo države v težave. In to je povezano z tem dodatnim časom, ki ga bomo dali na voljo državnim članicam, zato še potrebujejo prehodno obdobje. skratka, smiselno je, da damo državam članicam dovolj časa. Če bo pa države članice ne bodo izpolnile umestnih ciljev, bodo morali izpolniti še bolj ambiciozne cilje. Eh, no, zato želimo državam članicam pomagati spoštovati dogovorjeno časovnico. Če tega ne bodo storile, pa smo predvideli tudi druga sredstva eh, oziroma sankcije. Kar se tiče izmeritev recikliranja, mi želimo poročila o, stop, o dejanski stopnji recikliranja. Naše zahteve pa morajo biti seveda še vedno izvedljive. To pomeni, da je treba zato registrirati količino odpadkov ob viru, kjer nastanejo. Točno namreč, če želimo vedeti, kaj prihaja v um, reciklažne obrate, čeprav so to lahko tudi mešani odpadki. Uh, torej gre za meritev teh odpadkov pri samem viru sortiranja, da bi jih izmerili tam, kjer so sortirani. Potem novi cili, ki smo jih predlagali, ko gre za odpadke na morju, za, za, žigan, za, žig, za žigalnice, odlagališča in tako naprej. Če želimo, da bi ti novi cili spoštovani, izvedljivi, potem najprej potrebujemo oceno učinka. In zato mislim, da bi se morali osredotočiti na tiste cilje, ki so že bili predlagani, eh, na dodatne cilje pa bo treba še nekaj časa počakati, tu je treba zastaviti realistične roke. Predvidena je namreč klauzula o pregledu, ki jo bomo, um, torej ta pregled, ki ga bomo izvedli leta 2024. Če želimo zastaviti eh, realistične cilje, potrebujemo najprej dobre podatke in dobro metodologijo. Recimo odpadki v hrani. Seveda je nujno, da tukaj ukrepamo, ampak zato pač nimamo ustrezne metodologije, nimamo vedno potrebnih podatkov. Zato smo predlagali, da bi razvili takšno metodologijo. Ko bomo pa enkrat takšno metodologijo imeli, eh, pa bomo čez nekaj let preučili, ali bi bilo smiselno zastaviti številčne cilje tudi v naša pravna besedila. Prav tako moramo biti previdni, ko tukaj uvajamo nove definicije o hierarhiji odpadkov. Če doseče definicije povezujemo z določenim ciljem, potem uh, mora biti to dvoje seveda usklajeno. Very happy that some of you have mentioned that. Uh... No, potem bistveno je, da imamo ločeno zbiranje odpadkov, to je dobro, tu se namreč začne tisto zdravo upravljanje za odpadki in na ta način z najnižjimi stroški lahko poskrbimo za sekundarne surovine za industrijo eh, in skozi industrijo se potem spet vrnejo v gospodarstvo. No, ne smemo pa tukaj biti preveč rigidni, ne smemo imeti preveč rigidnih zahtev. Dovoljene so tudi določene izjeme. Pri ločenem zbiranju je dejansko pomembna učinkovita samega sistema. Če ni dokaza za to, da prihaja do zlorab takšnih izjem, če jih vi imate, potem mi lahko to sporočite. Skratka, treba zagotoviti, da bodo sistemi za ločeno zbiranje odpadkov dostopni, smiselni in da bodo dejansko kakovostno ločevali odpadke. Treba je predvideti tudi določeno stopnjo fleksibilnosti pri izbiri ekonomskih um, inštrumentov. Ti inštrumenti se nam zdijo koristni, ampak moramo se tukaj. Uh, izogniti prekomernemu predpisovanju. Pri tem ste svarili tudi vi. Države članice morda nimajo potrebe po celotnem skupku vseh instrumentov, ampak želijo mogoče uporabiti najboljšo mešanico teh instrumentov za doseganje svojih ciljev. Dobro, da imamo seznam, ampak ne smemo državam članicam nalagati, da morajo uporabiti vse inštrumente in to istočasno. Uh, Potem potrebujemo tudi močne preprečevalne ukrepe, eh, ustrezno porazdeljevanje odgovornosti. Tukaj se popolnoma strinjamo, mislim, da se s tem strinja tudi svet, tako da skušajmo tukaj najti dobre rešitve. Vi ste, vi ste povdarili ta pomen odgovornosti razširjenega proizvajalca. To je eno izmed najbolj učinkovitih orodij krožnega gospodarstva. Uh, zato je treba tukaj uporabiti močno definicijo, tako da bomo imeli ustrezno izhodišče za ta, za to zelo korisn, za, za ta korisni inštrument. Potem treba še poskrbeti za definicije recimo izgub v hrani, ki presegajo uh, okvirno direktivo o odpadkih. Tu namreč se ukvarjamo z odpadki. Izguba v živilih, v hrani pa, vel, pa je nekaj, kar se nanaša na celotno verigo eh, dobave živil in hrane. Tukaj so pomembno, to je pomembno tudi označevanje izdelkov in tako naprej. Ne gre tukaj samo za odpadke. To so kompleksne zadeve, ki jih je treba mm, urediti v ločenih aktih. In pa še res zadnja točka. Gre za vrsto novih nalog in rokov, ki bi jih morala komisija izpolniti v glavnem do leta 2018. Naštel sem jih vsaj deset, verjetno jih je še več. In tukaj se vračam na to, kar ste tudi vi povedali o izvajanju. Jaz bi si želel, da bi se v naslednjih treh letih osredotočili na izvajanje, na rezultate, na uresničevanje teh sprememb, ki smo jih načrtovali. Če bomo morali stalno pripravljati nove cilje, nove pravne predloge, potem bomo preprosto potem bomo nam preprosto zmanjkalo energije za izvajanje. Izvajanje je morda v zoprno samo po sebi, ampak eh, je pa seveda bistveno, da to, kar sprejememo, tudi izvajamo. Skratka, nasplošno gledano moram reči, da sem eh, vesel, da je predlog tako ambiciozen, vesel sem, da ste tudi vi nad njim navdušeni. In eh, če bomo to ohranili, bomo prav gotovo na koncu dosegli dober dogovor. Zahvaljujem se poročevalki in uh, pozivam vas, da z dosjejem še naprej postopate na ta račin, da bomo lahko dosegli čim prejšnji dogovor. Hvala. Tako sedaj lahko zaključimo to razpravo. Uh, razpravo bo povzela poročevalka. Izvolite, gospa Bonafe. Grazie, presidnik. Hvala lepa, predsednik. Prisrčna hvala kolegicam in kolegom za vse te dragocene prispevke, ki ste jih podali tudi v tej razpravi. Konstruktivne, natančne predloge ste podali, tako jaz kot poročevalci v Senci bomo zagotovo upoštevali. Ugotavljam, da ste v razpravi spostavljali predvsem dve besedi – ambicija in odgovornost. Ambicioznost je koncept, s katerim se strinja tudi komisija, kar mi je všeč. Predlog, ki ga je predstavila komisija, je po mojem mnenju dobro izhodišče. Dobro izhodišče, ki nedvomno predstavlja tudi določene elemente, ki jih bomo mi še okrepili. Iz razprave je šlo tudi to, da smo vsi dejansko pripravljeni na to, da se ta predlog izboljša, da se lotimo pogajanj s čim bolj usklajenim stališčem. Kolegi so podali tudi pripombe v smislu, da biti ambiciozen ne pomeni biti pragmatičen. To bi res rada povdarila. Vsi ti cilji, ki smo si jih zastavili, so cilji, ki se nanašajo na to, da moramo uporabiti najboljše prakse, ki danes že obstajajo. Kar pomeni, da je lahko ambicioznost tudi pragmatična. Želimo si, da bi končni predlog bil pragmatično ambiciozen predlog. Druga beseda, ki se mi zdi, da je je bila prav tako pogosto izražena beseda odgovornost. S tem v zvezi ste prav tako izpostavili več zadev, glede katerih se strinjamo. Namreč, kar zadeva obveznost držav članic za ločeno zbiranje odpadkov, glede tega se strinjamo. Strinjamo se glede preventive, glede ukrepov, s katerimi naj bi preventivo še okrepili. Preventiva bi morala biti prvi temeljni korak na področju hierarhije odpadkov. Glede tega se vsi strinjamo. Danes smo tudi ponovno slišali, kako pomembno je, da stavimo tudi na živilske odpadke. Živilske odpadke niso zgolj okoljski problem, temveč tudi etičen problem v naši družbi. Seveda pa obstaja tudi nekaj točk, kjer ste zelo jasno izrazili svoje stališče in ugotavljam, da so stališča pri nekaterih točkah precej raznolika. Vse lepo in prav. Tudi v svojem uvodnem govoru sem. Um, jasno izpostavila, da obstajajo določene točke, kjer so mnenja precej raznolika in pri katerih bomo morali storiti veliko več za to, da se dogovorimo o nadaljem delu. Tudi pri metodi zračunavanja bomo morali opraviti še veliko dela. Ne gre zgolj za poenotenje te metode, čeprav je to eden od konceptov, kjer bi lahko že naredili kljukico. Pomembno je predvsem to, kakšen bo input za izračunavanje, kaj bomo poštevali pri izračunavanju. Kar nekaj dodatnega dela nas še čaka na tem področju. Enako velja tudi za urbane odpadke. Mislim pa, da vsi izhajamo iz predpostavke, da danes enostavno nimamo na voljo opredelitve urbanih odpadkov. Zato bomo morali za to še poskrbeti, pripraviti opredelitev, ki bo te odpadke ločila od industrijskih in komercialnih odpadkov. To so točke, pri katerih se delno strinjamo, delno ne. Prej sem že omerila besedo odgovornost, zato ker ste jo vi veliko izpostavljali v razpravi. Mislim, da vsi čutimo odgovornost, glede na to, da imamo v rokah pomemben instrument, s pomočjo katerega bomo ponovno zagnali okoljsko in tudi industrijsko politiko v tej naši Evropi. Čas je pomemben dejavnik, kot je nekdo povdaril, čas zagotovo ni sekundarnega pomena, zagotovo ni neodvisna spremenljivka. Čas je tisti, ki od nas terja, da uložimo še dodatna prizadevanja, da prozamemo dodatno odgovornost. Verjetno vsi veste, koliko smo delali na tem predlogu v samem postopku, veste, s kakšnimi pričakovanji se soočamo pri tem predlogu. In tudi v samem postopku priprave tega dokumenta smo se posvetovali z različnimi deležniki, z um, industrijskimi združenji, s podjetniki, s sindikati, z državljani, z vladami, institucijami, res z raznolikim naborom deležnikov smo se pogovarjali, ko smo pripravljali ta predlog. Vsak je zauzel svoje stališče. Na tej podlagi je tudi komisija na novo razmislila o svojem stališču mi pa smo seveda tisti, ki moramo pravočasno nadaljevati s tem predlogom na odločen način. Če se lotim še kritičnih pripomb, ki ste jih podali, strinjam se, da bi morali potrošnike bolj osveščati o tem, koliko lahko naprimer sami prispevajo k izboljšanju stanja, lahko jih osvestimo o tem, zakaj je pomembno kupovati okolju prijazne izdelke, potem izdelke, ki se jih lažje reciklira. Tudi, ko gre za živilske odpadke, bi morali dati v sami prehrambeni verigi tej tematiki veliko večji pomen. Na tem področju bi morali opredeliti tudi cilje. Še par kritičnih pripomb je bilo podanih. Naprimer, rekli ste, da nismo dovolj upoštevali subsidijarnosti. No ja. Če je subsidijarnost tista, ki nekatere države danes silijo to, da 90 odstotkov odpadkov odlagajo na okolju škodljiv način in če se v tem kontekstu uporablja preveč surovin na nespameten način, potem ja, je subsidijarnost tu problematična. Če pa bo subsidijarnost namenjena temu, da se bodo na tej podlagi opredeljevali jasni pogoji, pri katerem pri se bodo upoštevali tudi pogoji v posameznih državah in če nam bo subsidijarnost pomagala pri doseganju ciljev, potem ja, v vsakem primeru, v tem primeru lahko podprem subsidijarnost. Je pa še kritika, s katero se absolutno ne strinjam. Namreč nekateri pravijo, da zaradi tega predloga ne bomo dosegli nobenih gospodarskih učinkov. Ne vem, morda česa nisem razumela, morda je bila napaka v prevodu, mi bodo tolmači oprostili, ampak naj povzamem, kot je rekel eden od kolegov. Mi smo odvisni od uvoza surovin, obstajata samo dva načina kako lahko na globalnem trgu, ki je vedno bolj agresiven, zagotovimo konkurenčnost. Prva možnost je, da znižamo stroške dela, to ni pač naša zgodba. Drug način pa je, da znižamo stroške surovin, pri čemer moramo staviti na inovacije in tehnologijo. V Evropi znamo zelo dobro delati na teh dveh področjih. Tisti, ki pravi, da ta sveže ne bo, presegel, ne bo dosegel gospodarskih učinkov, se moti. Ta predlog bo imel pozitiven učinek na okolje, prinesel bo nov razvojni model, ki bo doprinesel k blagostanju in k večji kakovosti. Smo nekje sredi poti, veliko dela nas še čaka, tudi poročevalci v senci se po mojem tega zelo dobro zavedajo. Storiti moramo korak naprej, vendar imamo občutek, da je ozračje pravo, zato da lahko dejansko sklenemo dobre kompromise. Uspeh tega dela je odvisen od vseh, čisto vseh. Zdi se mi, da si vsi močno prizadevamo tudi v tem precej oskem časovnem okviru. Kaj naj še povem? Lahko si želimo zgolj to, da bo svet parlamentu vzel za zgled in pospešil sam postopek, zato da bi čim hitreje lahko začeli s pogajanji. Grazie. Uh, I want to thanks uh, the Hvala, zahvaljujem se poročevalki za zanimivo delo. Mislim, da lahko s tem zaključimo današnjo sejo. Hvala lepa za vaše koristne pripombe in za vaše sodelovanje na sestanku. Nasvidenje.